Dragi kolegi, predlagam, da začnemo z našo delavnico. Dobrodošli po odmoru za gosilo. Dobro, vsi smo pripravljeni. Dragi evropski poslanci, dragi člani nacionalnih parlamentov, Dovolite mi, da vas pozdravim na naše delavnice. To je zelo pomembna delavnica. Govorili bomo o preprečevanju in boju proti trgovini z ljudmi. Sicer o tem ne razmišljamo vsak dan, ampak vseeno mislim, da je zelo pomembno, da se danes o tem pogovarjamo. Namen te delavnice pa je, da združimo nacionalne poslance, evropske poslance, pa tudi odločevalce na ravni Evropske unije. Pogledali si bomo vsa tveganja, ki jih predstavlja trgovina z ljudmi, pogovarjali se bomo tudi o sistemah za preprečevanje za trgovino z ljudmi in tudi govorili bomo o pomoči, ki je dana žrtvam. Komisija je leta 2016 objavila tudi poročilo, v katerem je tudi ugotovila, da kriminalne združbe izkoriščajo priseljevanje in zlasti izkoriščajo najbolj ranljive skupine, gre za otroke in ženske. To poročilo govori o 15 800 64 žrtvah v enem letu od leta 2013 do leta 2014. Te ranjive skupine so podvržene spolnim zlorabam, zlorabam na trgu dela. Poleg tega jim veliko krat tudi odzamejo organe, telesne organe. Zato se bomo seveda danes pogovarjali o tej pereči tematiki. Z nami je tudi predstavnica Urada Evropskega koordinatorja za boj proti trgovini za ljudmi. Seveda vam moram nekaj povedati o pravilih za današnjo razpravo. Dva člana nacionalnih parlamentov bosta prijela besedo, pa tudi en član Evropskega parlamenta. Na voljo imamo dovolj časa. Vsi člani nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta imajo na voljo dve minuti. Vi pa seveda imate na voljo več časa, 15 minut. Izvolite. Hvala za besedo. Dovolite mi, da se najprej toplo zahvalim Evropskemu parlamentu za povabilo na vašo delavnico. Ime mi je Zovisa Kelijado in uh, zastopam tudi Urad Evropskega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi. Gre za novo funkcijo, ki je bila vzpostavljena leta 2011. Namen tega urada pa je, da oblikuje strateške politike in usmeritve v evropski politiki za boj proti trgovini z ljudmi. Trgovina z ljudmi predstavlja seveda grobo kršitev človekovih pravic. Hkrati pa moram tudi povedati, da je to čezmejna mednarodna grožnja, ki je seveda povezana z velikimi dobički, kajti tihotapci z trgovino z ljudmi zaslužijo ogromno komisija je objavila prvo poročilo o napredku za leto 2013-2014 in tukaj smo seveda ugotovili, da imamo registriranih več kot 16 tisoč žrtev trgovine z ljudmi. Se pravi, gre za tiste, ki so navezali stike s pristojnimi organi. Vseeno pa verjamemo, da je dejansko veliko število žrtev, veliko večje. Naši statistični podatki pa veliko krat tudi ne morejo zajeti tistih, ki uh, so žrtve trgovine z ljudmi v trenutni migracijski krizi. Če se pogledamo statistične podatke, 65 odstotkov registriranih žrtev državljanov Evropske unije. Trgovina z ljudmi je seveda obstajala že pred migracijsko krizo in seveda se bo še nadaljevala po njenem zaključku. To ni nič novega. Je pa treba spostaviti, da je prebežniška kriza tista, ki poslabšuje trgovino z ljudmi in tudi povečuje izpostavljenost in ranljivost teh skupin, ampak o tem več kasneje. Še prej sem povedala, da je Spolna zloraba je najpogostejša oblika trgovine z ljudmi in seveda velika večina žrtev so ženske in dekleta. Temu sledi 21 odstotkov registriranih žrtev, ki se jih izkorišča za delovno silo. Tukaj je seveda večina žrtev med moškimi in fanti, potem pa še preostali del žrtev, ki jim odstranijo telesne organe oziroma jih obledejo v določene. Uh, kriminalne dejavnosti. Moram pa povedati, da ne pretiravam s tem, ko pravim, da ima Evropska unija sedaj tudi politični pravni okvir, ki ni samo celovit in dosleden, ampak je tudi usmerjen v žrtve. Direktiva za boj proti trgovini z ljudmi je tudi prvi inštrument v okviru kazenskega prava po sprejetju Lizbonske pogodbe. Evropski parlament je vsa ta prizadevanja tudi podpiral in mi smo vam tudi zelo hvaležni. Ta direktiva seveda uvaja določen ukvir je inštrument za skupne opredelitve kazenskih dejanj, predvideva tudi skupne kazni, poleg tega pa je usmerjena tudi v sam spol žrtev, v starost in poleg tega uh, vključuje tudi različne določbe za žrtve. Decembra pa smo seveda tudi objavili prvo poročilo o prenosu direktive v nacionalno zakonodajo. Komisija kot varuhinja pogodb je tudi preverila, do katere mere države članice seveda izvajajo preneseno direktivo. S velikim veseljem vam lahko povem, da so vse države članice komisiji sporočile, da v celoti so prenesle to direktivo v svojo nacionalno pravo. Sedaj pa je naš podarek na izvajanju te direktive direktive. Moram pa tudi povedati, da obstajajo določene vrzeli, kjer se je treba še bolj potruditi, kljub temu, da so se države članice že zelo potrudile na tem področju. Zakaj pa gre? Zlasti je treba sprejeti ukrepe za otroke. Poleg tega potrebujemo tudi določbe o določitvi starosti nadoletnikov in otrok in določbe za pomoč otrokom pred kazenskim postopkom, pravna pomoč pa tudi nadomestilo za žrtve. Treba je tudi upoštevati načelo, da se žrtev ne kaznuje za kazniva dejanja, ki so jih morala izvajati v času, ko se je z njimi trgovalo. Poleg tega pa imamo tudi določbe za pomoč družinam žrtev. Politični kriz se daj tudi zaključuje in Evropska Komisija sedaj tudi oblikuje poseben okvir po letu 2017. Trgovina z ljudmi je tudi povezana z ostalimi politikami Evropske unije, kot je recimo globalna strategija za varnost oziroma Evropska agenda za varnost. Trgovina z ljudmi je bila tudi tema na srečanju v Valeti kjer je bila izpostavljena kot prioritetno območje. Na Malti so se pogovarjali tudi o tem, da je treba spodbujati tretje države za okrepitev zmogljivosti za boj proti trgovini z ljudmi. Mi pa smo opazili, da je trgovina z ljudmi predvsem prizadela remljive skupine in migracijska kriza jih je še bolj prizadela, kaj tih hudodelskih velike združbe so postale še bolj krute. V globalnem poročilu, ki smo ga prijeli pred dvema mesecama, smo tudi ugotovilo, da so nove poti trgovine z ljudmi, tiste, ki se opadajo z migracijskimi potmi. Poleg tega smo priča tudi, če dalje večjemu številu mladoletnikov brez spremstva in otrok, seveda tukaj lahko vam predstavim statistične podatke iz Italije, ki nakazujejo, kako problematičen je celoten problem UNICEF in IMO sta tudi povedala, da je za obdobje 2011 in 2015 Italija priča dvigu nigerijskih žrtev za 300 odstotkov. Se pravi, gre za prebivalce Nigerije in polovica teh je mladoletnikov brez spremstva. Imo v Italiji tudi ocenjuje, da je 80 odstotkov nigerijskih žensk, ki je prišlo v Evropo, da so žrtve trgovine z ljudmi za namene spolnega izkoriščenja. Se pravi, priča smo novemu trendu, na naše obale prihajajo priseljenci iz Libije v Italijo, po drugi strani pa smo tudi priča bolj klasičnim migracijskim potem, se pravi, tihotapci uporabljajo tudi uh, letalski promet, pa osrednjo sredo zemlje. Prej sem že omenila določene dejavnike za trgovino z ljudmi. Dobiček je glavno konilo in seveda določeni dejavniki niso povezani z priseljevanjem. Uh, Begunci in migranti so seveda obupani in hočejo zapustiti svojo državo, zato zelo hitro padajo v roke tihotapcev. Tihotapci tudi izkoriščajo azilne sisteme v državah članicah. Ti azilni sistemi so bili ustanovljeni zato, da bi pomagali iskalcem azila. Sedaj pa jih tihotapci izkoriščajo v svoje namene, tako da lahko tudi predvidevajo samo gibanje migrantov v Evropski uniji. Moram pa tudi povedati, da so žrtve trgovine z ljudmi v okviru evropskega azilnega sistema ranljiva skupina, zelo ranljiva skupina. In imajo tudi posebno kategorijo, gre za žrtve z posebnimi potrebami. To je tudi zapisano v sami direktivi o zahtevanih pogojih, pa tudi v Dublinski uredbi, ki seveda tudi upošteva otroke in mladoletnike, se pravi, treba je upoštevati njihove potrebe, pa tudi tveganja, ki jih predstavlja trgovina z medoletniki in ljudmi. Trgovina z ljudmi je lahko tudi povezana z samimi azilnimi sistemi in EASO sedaj tudi zaključuje pripravo posebnih orodij za določitev žrte v okviru azilnega sistema in v okviru postopkov mednarodne zaščite. S gre za dvo. Fazno urode, ki se ga lahko uporablja tudi nadaljavo, je pa treba tudi povedati, da vključuje določeno usposabljanje na mestu samem. Imamo pa tudi posebno spletno urodje, ki ga je pripravil Evropski azilni podporni urad za določitev posameznikom, ki so zelo ranljivi. Imamo pa tudi posebne priročnike, profile tvegan, s katerimi usposabljamo službence na samem terenu. Države članice pa so tudi zavezane, da ukrepajo čim prej in da čim prej tudi določijo morebitne žrtve trgovine z ljudmi. Vse to lahko dobite tudi na naši spletni strani, gre za horizontalno spletno stran komisije, kjer lahko najdete tudi sodno prakso in vse zakonodajne akte, ki so povezani z trgovino z ljudmi. V letu 2017 pa bo tudi SIS ključil določene elemente za pogrešane otroke. Pri pregledu SIS-a bo spostavljeno novo orodje za jasno razvrstitev pogrešanih oseb, ki bomo lahko videli, ali gre za mladoletnike brez spremstva oziroma za žrtve trgovine z ljudmi. No, to je tudi namen za posodobitev SISA za leto 2017. Moram pa tudi povedati, da da je to seveda zelo pomembno, ampak vse poteka prepozno, prepozno. Orodja za določitev žrtev, usposabljanja in vsi mehanizmi so prepozni. In jih lahko uporabljamo potem, ko so žrtve že prizadete. Zato mislim, da je res pomembno, da se sedaj lotimo vseh ukrepov za preprečevanje trgovine z ljudmi. Trgovina z ljudmi je zelo dobičkonosno kaznivo dejanje. Gre za kaznivo dejanje, ki uh, seveda temelji na povpraševanju, pa tudi na podlagi dobička, kajti seveda tihotapci dobijo ogromno dobička. Skoraj 30 milijard evrov predstavlja uh, letni prihodek v zvezi z trgovino z ljudmi. Velik del seveda pa pade na spolno zlorabo, ki je povezana s trgovino z ljudmi. Seveda gre res za grozovite številke. Kajti, če hočemo preprečiti ta kazniva dejanja, potem moramo udariti po dobičku. Takšna kazniva dejanja morajo biti povezana z visokim tveganjem, se pravi, da je treba tihotapce napasti tam, kjer so najbolj ranljivi, se pravi, pri dobičku. Trgovina z ljudmi pa ni koristna samo za tihotapce, ampak tudi za sam zakoniti sektor našega gospodarstva. Trgovina z ljudmi je torej povezana tako z zakonitim in z nezakonitim sektorjem. Pomislite na dobavne verige. In sama direktiva o boju proti trgovini z ljudmi ima tudi pravno obvezo za države članice, ki morajo poskrbeti za to, da se zmanjša popraševanje. To pa je bil tudi podarek prvega poročila o napredku, ki sem ga prej že omenila. Države članice so nam sporočile, da so pripravile številna usposabljanja, tako da so lahko lažje našle žrtve. Ampak glede preventive pa nas čaka še ogromno dela. Treba pa je tudi kaznovati tiste, ki se zavedajo, da uporabljajo storitve, ki so povezane z trgovino z ljudmi. Recimo, če veste, da zaposlujete nekoga, ki je žrtev trgovine z ljudmi, pa ne ukrepate. Komisija bo tudi predstavila poročilo svetu in parlamentu v zvezi z ukrepi za kaznovanje tistih, ki uporabljajo storitve, ki izhajajo iz trgovine z ljudmi. Ugotovili smo, da samo deset držav članic deluje na tem področju in kaznuje tako zakoniti, kako nezakoniti sektor. To je seveda zelo pomembno, kajti različna pravna obravnava nam ne pomaga pri preprečevanju teh hudih kaznjivih dejanj, kajti sedaj smo v okolju različnih pravnih praks, ki koristi tihotapcem. Tihotapci so zelo spretni, včasih izkoristijo določene vrzeli ali pa razlike v zakonodaji v državah članicah. treba pa je pomisliti tudi na alternativne možnosti. Na ravni Evropske unije nimamo ukrepe, da bi kaznovali tiste, ki uporabljajo žrtve trgovine z ljudmi. Se pravi, sprašujem se, kaj so alternativne možnosti. Ne bom se spuščala v podrobnosti. Dobili ste poročilo, lahko ga najdete tudi na naši spletni strani kjer lahko tudi vidite vse ukrepe in pristope, ki smo jih obrali na tem področju. Mi pa vseeno pravimo, da je nujno, da se lotimo preprečevanja trgovine z ljudmi. Trgovina temelji na popraševanju in na dobičku. Za nas je tudi zelo pomembno, da poskrbimo za to, da so žrtve upravičene do pravnih sredstev, hkrati pa moramo tudi poskrbeti za to, da tisti, ki izkoriščajo ranljivost ljudi, da tudi njih kaznujemo. Obstaja politična volja, da se stori več, čas za to pa je Sedaj. S tem pa bom tudi zaključila svojo predstavitev, kasneje pa seveda lahko tudi govorim na vaša vprašanja. Najlepša hvala za to predstavitev. Sedaj pa imamo tudi dovolj časa za razpravo, pa tudi za to, da zastavimo določeno vprašanje. Čočo Spalis, izvolite. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καταρχήν θα σας πω εξ αρχή... Hvala za besedo. Najprej bi želel povedati, da omejitve in pravne prepovedi kažejo na to, da moramo obrati malo drugačen pristop. In sicer moramo ukrepati pri viru. Vsi smo ugotovili, kaj se je zgodilo na otoku Lesbos leta 2015. To je tudi vstopna točka za priseljence, ki prihajajo v Evropo. Vemo tudi, kako so se odzvale države višegrajske skupine. Vsi poznamo tudi pogajanja med Evropsko unijo in Turčjo. Tako da vsi vemo kaj se pravzaprav dogaja v Evropski uniji. V Grčiji smo leta 2015 bili priča hudemu porastu beguncev, ki so prispeli na naše otoke in obalo. Popisali smo jih in potem so seveda se lahko uh, prosto gibali po Grči, upravljali so javni prevoz. To je pa seveda pomenilo hude gospodarske posledice za Grčo. Veliko število Beguncev se je znašlo v začaranem krogu trgovine z ljudmi. Mislim, da jim ne smemo zavezati rok, kajti potem se še hitreje znajdejo v krempljah tihotapcev. Žrtve trgovine z ljudmi so seveda v veliki meri žrtve spolnega izkoriščanja. Res je, da smo postrili določbe v kazenskem pravu z določenimi slabostmi in prednostmi. Ena slabost je, da imamo sedaj preveč beguncev v naših sprejemnih centrih, večina je tujcev, nadoletnikov in res živijo v slabih pogojih. Čisto na koncu pa bi želel še povedati, da je Grčija sprejela številne ukrepe na tem področju. Je pa tudi res, da moramo tudi razumeti, da teh žrtev ne smemo driniti na rob družbe. Hvala. You Gospod Juho Irola, upam, da sem prav spregovorila vaše ime. Če ne, se upravičujem. Izvolite. Hvala, prav ste spregovorili moje ime zelo dobro in čekovito. Ključ za boj proti trgovini za ljudmi je dobro obveščanje, se pravi, da začnemo z kampanjami obveščanja že v državah izvora. 12 let sem delal z prosilci za azil in takrat sem tudi gotovil, da večina prosilcev za azil sploh ni seznanjenih s tem, kaj se dogaja v Evropsko unijo in večina jih tudi ni bila begunca, ampak so bili ekonomski migranti bili so nizko kvalificirani, zato jih tudi na finskem nismo mogli zaposliti, kar je tudi pomenilo določene ekonomske opremenitve. Večina je tudi zadolženi, kajti vsi vemo, da morajo plačati tihotapcem okrog 10 tisoč evrov za pot v Evropo, poleg tega pa tudi ne najdejo dela na trgu dela v Evropi in zato so še bolj renljivi in renljivi iščejo tudi delo na črno. Mislim, da je zelo pomembno, da začnemo z ponovno kampanjo obveščanja v državah izvora, tako da bi uh, zajezili njihov prehoče pri samem viru. Poleg tega jih je treba tudi seznaniti s tem, da lahko postanejo žrtev spolne zlorabe, suženstva. Veliko krat se tudi zgodi, da begunci, migranti spohne vejo, kam uh, bodo šli, tihotapci se jim lažejo, obljub odkupljajo in čudovita delovna mesta v raju v Evropi. Ti ljudje so žrtve in pomagamo jim lahko samo na takšen način, da v državah izvora organiziramo kampanje obveščanja in ozaveščanja. Hvala. Lord Sole iz Združenega kraljestva. Hvala. Trgovina za ljudmi je seveda zelo pomembno vprašanje in zagotavljanje varstva in kazenske pregon mora biti tudi eden izmed glavnih ukrepov. Sedaj pa še nekaj besed o mladoletnikih brez spremstva. Naša skornja zbornica je tudi objavila posebno poročilo o mladoletnikih brez spremstva. Ko govorimo o tej tematiki se veliko krat tudi izkaže, da je imel mladoletni brez spremstva, če je imel nekega skrbnika, nekega zastopnika, potem je možnost, da izgine veliko manjša, kakor pa, če mu takšnega skrbnika oziroma pravnega zastopnika ne določimo. Ne vemo, kam izginejo, ampak predvidevam, da jih izkoristijo eh, kot delovno silo, kot eh, ponudnike spolnih storitev. Vem, da imajo nekatere države sistem skrbnikov. Zato je treba obrati drugačen pristop vsakemu nadoletniku oziroma otroku brez spremstva je treba dodeliti nekega skrbnika, varuha in potem bomo lahko tudi zaustavili in prekinili ta začaran krok, v katerem se znajdajo otroci. Najlepša hvala. Tudi sama imam vprašanje za gospoda Pareza. No, nisem vas najbolje razumela, ali lahko še enkrat ponovite to, kar ste pravkar oziroma prej povedali. mislim, da je prišlo seveda do napačne razlage. Omenil sem leto 2015 in v letu 2015 so lahko begunci oziroma migranti uporabljali javni prevoz, kakor ostali državljani v Evropski uniji. To je bilo nekaj dobrega. Lahko so pač kupili vozovnico in so se potem tudi svobodno premikali po Grčiji potem pa še sama ekonomska razsežnost. Tudi to je treba spostaviti. Okay, I think, uh, it was to it. Thank you very Mislim, da je bilo zelo pomembno, da ste se še enkrat izrazili. Gospa Vdeke Luni iz Estonije. Najlepša hvala za besedo. Želela bi nadaljevati s trditvijo, da je popraševanje gonilo trgovine z ljudmi. Ne gre samo za kriminalne mreže, ampak tudi za spolno izkoriščanje ljudi. Po drugi strani pa imamo tudi čisti, zakoniti del našega gospodarstva, v katerih se znajdajo žrtve trgovine z ljudmi. večino seveda izkoriščajo kriminalne združbe, najdejo potem tudi dela v poljedelstvu, v kmetijstvu, pobirajo pomaranče, jabolka, delajo v sektorju storitev in ugotovili smo, da je tihotapstvo dobičkonosno in bo dobičkonosno, dokler mi, državljani v Evropi, ne bomo pripravljeni plačati več za storitve, ki so povezane z nevarnim, težkim delom. Koncept prostega pretoka ljudi je seveda zelo uh, prijeten. Tihotapci pa seveda izkoriščajo prosti pretok plač če hočemo zaključiti ta začaren krok in zajeziti te kaznive dejavnosti, moramo ukrepati na področju plač. Treba je zagotoviti določena jamstva in na takšen način bomo tudi udarili po trgovini z ljudmi. Treba je udariti po popraševanju. Najlepša hvala. gospod Triček iz Slovenije. Ali lahko nadaljujemo v slovenščini? Dobro. Yeah, eh, uh... Kolegica iz baljskih eh, držav je povedala neko bistvo. Ne. Eh, v novi levici običajno rečemo, Evropska unija bo ostala, če bo postala socialna unija ali bo pa počasi uh, Eh, zvodenela v karkoli že bo. Ne? In, in to zelo pomembno bistvo je, da mi tukaj govorimo o neki dvojni zlorabi. Prva je zloraba krimi, strani kriminalnih združb, kot je že povedala uvodničarka, gre za nek biznis, ki presega tri četrtine letnega BDP-ja Slovenije, čisto figurativno, po drugi strani gre pa za neko zlorabo tudi strani nas, kar je zelo, zelo lepo uh, povedala govornica eh, eh, pred menoj. Eh, <clears throat> zdaj, če se dotaknem te problematike strani po številu resursov relativno majhne države, kar je Slovenija, hitro vidimo, da je to problem, ki je podoben ekološkim problemom. Ne ustavi se na državni meji, je velik, naši resursi so omejeni in recimo v Sloveniji in še v kar nekaj <laughs> sorodnih državah imajo NGO-ji več znanja kot dejansko politika in vlade. Ne. Zdi se mi, da jaz pogosto pri nas opozarjam, da je ta transfer znanja uh, nekako, nekako uporabiti. Uh, in seveda tudi kolega iz, iz uh, Lordske zbornice ne, je povedal nek dober, praktičen, pragmatičen primer o uh, sistemu zaščitnikov, če ga pravilno uh, uh, razumem. Ne, in, uh, ko, ko se pogovarjamo o trgovanju z ljudmi, seveda, če hočemo eh, pretrgati eh, te verige, jih je potrebno pretrgati na, eh, na neki celotni poti. Ne. In potem recimo trčimo tudi top neke, če hočete, določene kulturne prakse, ki niso sprejemljive. Ne. Poroke mladoletnic v romski skupnosti, če, če recimo omenim eno, eno od njih. Ne. Tako se mi zdi, da Gre za, nek, eh, gre za nek izziv, kjer je zelo potrebna povezovalna politika, kjer je potrebna eh, izmenjava informacij in kjer se moramo politiki ogromno naučiti od ljudi, ki se že desetletja s tem ukvarjajo v civilno-družbenem sektorju. Hvala. Najlepša so... hvala. S tem je seznam zaključen. In lahko le še vprašam, če še kdo želi besedo. Imamo dovolj časa. Lahko zastavite še veliko vprašanj. To je odlična priložnost za nacionalne poslance. Ja? Še koga to zanima morda? Če ne, potem imam jaz kot poslanka Evropskega parlamenta tudi nekaj vprašanj. Najprej bi rada vedela, kaj pa države članice. About, uh, the... Kaj menite o izvajanju uh, direktive uh, proti uh, trgovanju z ljudmi ali je izvajanje dobro? Smo dosegli napredek, v katerih državah? je uspeh večji in potem trgovanje z organi. To je zelo slaba stvar. In vemo, da trgovanje z organi poteka na Kosovu in v drugih državah. Ali nam lahko poveste kaj več o tem? Kako pomembno vlogo to igra v vaših študijah? In še tretja točka. Lahko le ponovim to, kar je povedal uh, že uh, eden izmed mojih predhodnikov. Uh, izkoriščanje v namene delovne sile. Lahko poveste kaj več o tem? No, to so moje vprašanje. Tako, še kdo? Želel bi vprašati. kako je zapiranje meja na Balkanu vplivalo na trgovanje. Še kakšno vprašanje, še kakšen prispevek, mnenje, karkoli želite. Dobro, ne. Potem vam ponovno dajem besedo. in imate nekaj več časa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lahko vam podam nekaj več informacij o naših zadnjih raziskavah. Začela bom z zadnjimi trendi. Komisija je maja 2016 objavila prvo poročilo o napredku na ravni Evropske unije. Šlo je za merjenje napredka na področju boja z opr trgovanje z ljudmi. In uh, glede na informacije, ki so jih zagotovile države članice in pa uh, civilne, uh, organizacije civilne družbe, smo ugotovili, da je prišlo do razvoja novega trenda. Prišlo je do okrepitve trgovanja z otroki. Otroci so v vedno večji meri žrtve trgovine z ljudmi, poleg tega pa so se pojavile nove oblike izkoriščanja, recimo Eh, trgovanje z ljudmi eh, z namenom lažnih porok. Eh, videli smo več različnih oblik izkoriščanja, recimo žrtve, ki so imele psihične, psihološke, duševne motnje in te žrtve so izkoriščali na različne načine. Potem smo videli tudi izkoriščanje eh, z eh, namenom eh, dela in tudi ženske so v vedno večji meri žrtve tega. Tukaj gre tudi za gospodinska dela, to postaja vedno pomembnejše področje. In poleg tega je to sektor, ki se osredotoča predvsem na ženske. Opravičujem, pravi govornica. Cela vrsta sektorjev je, ki veljajo za eh, visoko tveganje, kot recimo kmetijstvo, eh, potem gostinstvo in gradbeništvo. Vse to so področja, kjer je trgovanje veliko. Mislim, da je zelo pomembno izpostaviti tudi, da glede na naša dognanja, glede na na eh, podatke Eurostata, eh, ni nobene države v Evropski uniji, ki, kjer trgovanje z ljudmi ne bi bilo. In eh, zato je jasno, da je potreben odgovor Evropske unije, če se želimo uspešno soočiti z tem problemom. Čeprav posebej, če se želimo na ta problem odzvati smiselno. Kar opažamo je, da so države članice prenesle direktivo v eh, nacionalno zakonodajo. In to je tudi predmet poročila, ki smo ga objavili decembra 2016. Kar eh, pa eh, zadeva sam prenos direktive, lahko povem, da morajo države članice še vedno storiti več v zvezi eh, z določili, ki se nanašajo na specifično zaščito otrok. Eh, seveda eh, imamo različne kategorije za skrbnike in tudi različne pogoje, vendar pa je potrebno zagotoviti, da bodo otroci v vseh državah imeli ustrezne skrbnike. Poleg tega pogoji tudi niso jasni, ko gre eh, za definicijo eh, otroštva. Če eh, trgovci z ljudmi eh, menijo, eh, oziroma če pri žrtvi eh, trgovci z ljudmi ugotovijo, da gre za otroka, potem je potrebno eh, otroka tudi obravnavati kot otroka. In žrtve imajo pravico do uh, eh, očkodnine za to, kar so pretrpele. Potrebujemo tudi več informacij, ko gre za načelo nekaznovanja žrtev. Kaj to pomeni? Nov eh, pojav je trgovanje z namenom izvajanja eh, kriminalnih dejavnosti. Torej, nekateri trgujejo predvsem eh, z otroki, ki jih eh, želijo uporabiti eh, kot nosilce mamil oziroma tihotapce mamil oziroma kot storilce kazenskih dejanj. In ti otroci pravzaprav ne zaslužijo, da končajo za rešetkami. Za rešetkami morajo končati trgovci z otroki poleg tega je v tej direktivi tudi zanimivo določilo, ki zagotavlja uh, pomoč uh, družinam žrtev in to si moramo podrobneje ogledati. Ne želim govoriti o specifični situaciji v posameznih državah, kajti to ni namen tega poročila. Sedaj Eh, sledimo eh, predvsem eh, ugotovitvam poročila o prenosu direktive v nacionalno zakonodajo. O tem se pogovarjamo z državami članicami in ugotavljamo, ali gre za neustrezno izvajanje evropske zakonodaje. Torej v tem trenutku pregledujemo zakonodajo na nacionalni ravni, pa tudi izvajanje kot takšno. Zastavljeno je bilo vprašanje v zvezi z odstranitvijo organov. Ja, to je eden izmed eh, novih eh, pojavov in imamo nobenih statističnih podatkov v tem trenutku. Podatki, ki jih imamo na voljo in eh, želim, vam, želim povdariti, da vam predstavljam statistične podatke, ne navajam ocen ali pa napihnjenih številk. Eh, predstavljam eh, podatke, ki so jih eh, posredovali države članice. In tukaj prehajam tudi k vprašanju kolega iz Grčije. Podatke, ki jih imamo na voljo, ne morejo orisati celotnega pojava. Agencije na terenu pravijo, da situacija na mejah zaostruje eh, pogoje in eh, da eh, so otroci zaradi tega še pogosteje žrtve. Ampak takšnih podatkov v tem trenutku nimamo strani držav članic. Imamo podatke o priseljevanju in pa podatke o stopni kriminala. Seveda moramo sodelovati z državami članicami, skupaj moramo zbirati podatke in sodelujemo tudi z Eurostatom. Pa tudi, če bi imeli samo eno žrtev trgovine z ljudmi, eh, bi bili eh, ravno tako odgovorni, kot smo sedaj, da to eh, raziščemo. Trgovanje z namenom kraje organov in pa trgovanje z ljudmi. Torej, trgovanje z ljudmi z namenom kraje organov. Eh, ne moremo eh, izenačiti, tega trgovanja ne moremo izenačiti z trgovanjem z organi. Eh, financirali smo različne projekte na tem področju in zagotovili bomo, da bomo sodelovali z državami članicami in zagotovili, da bo zbiranje podatkov v prihodnosti eh, ustrezno zajelo tudi eh, to obliko trgovanja. Potem pa je tukaj še trgovanje z namenom zakonite posvojitve. Gre za tako imenovano prodajo otrok. No, tukaj gre za zelo eh, široko kategorijo eh, ne le različnih gospodarskih sektorjev, ampak tudi eh, različnih profesionalcev. Ko govorimo o trgovanju z namenom kraje organov, se moramo zavedati, da eh, to trgovanje ne bi bilo mogoče, če ne bi bilo na voljo dovolj eh, usposobljenega medicinskega osebja. Torej potrebujemo obsežen pristop, večdisciplinski pristop, zato da bi se uspešno soočili z tem pojavom. Torej trgovanje eh, z ljudmi ni le vprašanje policije, je vprašanje policije, vprašanje urada za zaščito otrok, vprašanje eh, izobraževanja, vprašanje eh, zdravstvenega osebja, eh, socialnih delavcev in tako naprej. Torej, to je pojav, ki zajema več različnih sektorjev v družbi in države članice imajo zakonito obvezo, da zagotovijo, da so vsi, ki imajo možnost, da pridejo v stik eh, z žrtvo, tudi, z žrtvo trgovine z ljudmi tudi ustrezno usposobljeni. Eh, zagotovo ste slišali, da koordinator eh, za boj proti trgovine z ljudmi pogosto pravi, ja, ozrite se malo okrog sebe, ko hodite po ulici, pa boste opazili žrtve te trgovine imamo zelo zanimiv eh, okvir, ki določa pravice za žrtve, eh, govorimo o pomoči, podpori, o svetovanju. Ampak, če žrtev najprej ne identificiramo, in to se zelo pogosto zgodi, eh, recimo pri množičnih prihodih, pogosto ni dovolj časa oziroma ni ustreznih pogojev, da bi lahko zagotovili vzpostavitev zaupanja in uh, da uh, bi zagotovili, da uh, žrtve zaščitimo uh, in jih odstranimo iz te uh, verige trgovine z ljudmi. V začetku leta 2015 smo izdali prvo poročilo Evropske unije o identifikaciji žrtev v azilnem postopku. To smo storili v sodelovanju z uh, Evropsko migracijsko mrežo in velika večina držav članic razume, da najbrž obstaja povezava med azilnim postopkom in pa žrtvami trgovine z ljudmi. Ampak včasih eh, azilni sistemi ne uh, zagotavljajo ustreznih informacij in to nalaga dodatno breme uh, nacionalni upravi. Poleg tega pa žrtve nimajo uh, ustrezne namestitve, so pogosto izpostavljene nevarnosti in zelo pogosto nimajo zagotovljenih storitev, ki jih potrebujejo, glede na to, kar so pretrpele. Ne govorim le o eh, času, ki ga preživijo znotraj Evropske unije, ampak eh, tudi o vsem tem, kar so pretrpeli na poti v Evropsko unijo. Mislim, da je pomembno opozoriti tudi na to, da je 65 odstotkov registriranih žrtev državljanov Evropske unije v Evropski uniji. Torej, trgovina z ljudmi se ne dogaja zgolj izven Evropske unije, ampak eh, tudi eh, v državah članicah Evropske unije. Ne smemo pozabiti, da je trgovina z ljudmi obstajala pred eh, begunsko krizo in da bo obstajala tudi po begunski krizi. Ta množičen prihod oseb eh, v Evropsko unijo eh, pa omogoča lažje izkoriščanje žrtev. Glede na to, da so danes eh, tukaj nacionalni parlamenti, mislim, da je pomembno poudariti tudi, eh, da je potrebno zagotoviti konceptualno jasnost. Eh, namreč trgovina z ljudmi se pogosto enači z tihotapljenjem migrantov, ampak tukaj ne gre za eno in isto stvar. migrantje, ki so jih pritihotapili v Evropsko unijo, eh, niso eh, nujno žrtve nasilja. Trgovina z ljudmi pa je zelo eh, jasno kaznivo dejanje. Ne gre nujno za prestop državne meje, lahko gre za zločin znotraj države in eh, ni nujno, da eh, se vse skupaj konča po prestopu državne meje. Težko je zaščititi ljudi, ki zaščito potrebujejo. Države članice imajo različna določila. In potrebno je zagotoviti, da trgovine z ljudmi ne bomo inačili eh, z. Eh, Eh, tihotapljenjem eh, v Evropsko unijo. Vem, da to ni ravno lepo v nekaterih, eh, predvsem romanskih jezikih, ampak je pa pomembno. Hvala lepa in upam, da sem s tem odgovorila na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi za vašo zadnjo pripombo za definicijo trgovanja z ljudmi. To je zelo pomembno za naše odločitve tukaj v Evropskem parlamentu. Oh, vidim, da imate vprašanje. Pojasnilo bi rad. Zdelo se mi je, da ste rekli, da Evropska unija zahteva od držav članic, da določijo skrbnika za otroke. Jaz sem mislil, da temu ni tako ali lahko to pojasnite. Ja, res je. Direktiva uh, o boju proti trgovini z ljudmi določa, eh, da morajo države članice zagotoviti uh, zakonitega zastopnika ali pa skrbnika za otroke, ki uh, so žrtve trgovine z ljudmi. Tukaj govorim o trgovini. Uh, o boju proti eh, trgovini z ljudmi. Če pa eh, otroci niso obravnavani v okviru te direktive, potem tudi niso predmet te zakonodaje. Drugi pravni instrumenti imajo tudi določila o eh, skrbnikih, ampak eh, situacija ni tako jasna kot pri direktivi o boju proti trgovini z ljudmi. Zagotovili smo svetovanje v državah članicah Evropske unije, zagotovili smo orodja in načela, ki jih lahko države članice uporabljajo pri vzpostavitvi nacionalnega sistema skrbništva za otroke žrtve trgovine z ljudmi. Seveda pa lahko ta sistem države članice uporabijo tudi za druge otroke, ki so žrtve drugih podobnih pojavov. Upam, eh, da eh, je bilo to zadostno pojasnilo. Ja, najlepša hvala. Torej, če uh, želimo eh, to storiti uh, za otroke, ki so žrtve trgovine z ljudmi, potem najbrž ne bi bilo uh, težko določiti tudi uh, obvezo o dodelitvi skrbnika za vse uh, mladoletne migrante brez spremstva. Vemo, da jih je veliko izginilo ogromna številka eh, mladoletnih otrok je eh, izginila in če bi imeli eh, odgovorne osebe, ki bi skrbele za te otroke, potem bi lažje preprečili ta pojav. In upam, da se boste strinjali z mano, da je najbrž na tisoče tistih, ki so izginili, bilo žrtev trgovine z ljudmi. Ja, pomembno je seveda povdariti, da govorim iz eh, specifične perspektive. Govorim uh, v imenu uh, koordinatorja za boje proti trgovini z ljudmi in mi uh, obravnavamo otroke, mladoletne osebe, ki so žrtve trgovine z ljudmi, pa naj bodo to migranti ali ne. Eh, seveda eh, pa želi eh, komisija poskrbeti za uskladitev z mednarodnimi standardi tudi v drugih primerjih in pripravljamo sporočilo, ki bo govorilo o zaščiti vseh otrok v okviru migracij. In mislim, da je skrbništvo tudi tema, ki bo del tega sporočila. vem, da uh, bodo določila o skrbništvu tudi v reviziji Evropskega azilnega sistema. In novo sporočilo Evropske komisije uh, bo mogoče zagotovila več smernic uh, v zvezi s tem. Priročnik, ki smo ga pripravili, pa lahko zagotovo služi tudi za številne druge kategorije otrok eh, in se lahko uporablja v širšem kontekstu, ne zgolj, eh, ko gre za trgovanje z eh, ljudmi. To je bil tudi naš namen in ta priročnik je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Želimo, da bi bil bolj dostopen na nacionalni ravni in lahko ga najdete na naši spletni strani. Najlepša hvala. Ja, to nam je zagotovo v veliko pomoč. Če je deset tisoč otrok izginilo, je skoraj da nemogoče verjeti, da ti otroci ne spadajo eh, v eh, zakonodajo, ki se nanaša na trgovino z ljudmi. Tudi to je, primer, tudi to je problem. Ja. Zato bomo v šengenskem informacijskem sistemu imeli sedaj uh, nov uh, operativni instrument, uh, ki bo omogočil vnos uh, uh, informacije v državah članicah, da je določena oseba izginila, da je določen otrok izginil, da uh, določen otrok potuje brez uh, spremstva in tako naprej. Torej, upam, da bomo v prihodnih letih imeli podatke o tem. Ja, to je zares uh, zelo težaven problem nekateri izmed izginulih otrok eh, so odšli v eh, druge države, ne vemo, eh, kje so sedaj. Morda imamo velik problem z trgovanjem z ljudmi, ampak to je ravno problem. Imamo zgolj eh, številko, ki jo je posredoval Europol, nimamo pa eh, dovolj eh, konkretnih informacij, da bi dokazali, kje se osebe nahajajo, ali so žrtve ali ne. In to je problem. Veliko bomo še morali storiti za otroke. Potrebujemo posebne ukrepe, da bi zaščitili otroke. V večini naših razprav malo govorimo o tem, ampak eh, to mora biti naš eh, skupni pristop. In uh, vseh uh, uh, instrumentih, ki jih imamo na evropski ravni, potrebujemo posebna določila za otroke, recimo v evropskem azilnem sistemu. In najti moramo skupni način, da dosežemo ta cilj. To se mi zdi izjemno pomembno poleg tega pa moramo uh, govoriti o podatkih, nimamo dovolj uh, informacij in uh, nujno potrebno je, da nam države članice te informacije zagotovijo. In to poudarjamo tudi v naših pogovorih z državami članicami. Ja. Yeah mislim, da to ostaja zelo, zelo velik problem in uh, z veseljem smo vam prisluhnili. Najlepša hvala za vaš prispevek, uh, najlepša hvala za vaše pojasnila. To je bilo za nas še kako pomembno in k temu se bomo še vrnili v prihodnem mesecu in tudi uh, v okviru naše zakonodaje. In sedaj moram povedati le še, da bom predstavila rezultate te delavnice eh, na končnem plenarnem zasedanju po koncu eh, zadnje delavnice. In eh, sedaj imate nekaj minut časa, to pomeni, da imamo odmor do 15 in 45 minut, potem pa se bomo ponovno sestali tukaj, lahko ostanete tukaj, lahko si greste po kavo ampak na vsak način eh, naslednja seja se bo pričela ob 15.45. Hvala lepa.